La seduta è ripresa. Zasedanje se ponovno pričenja. Na začetku sporočila. Glede na odločitev eh, sveta italijanske države, je bil eh, izvoljen v Evropski parlament eh, na seznamu stranke Il Popolo del Libertà Giuseppe Gargani, ki bo nadomestil Giovannija Kolina. To mesto je dobil glede na kandidaturo eh, v, v severno-zahodni Italiji, torej pozdravljamo ga v parlamentu. Njegov mandat se pričenja 6. junijem 2011. Dobili ste zapisnik včerajšnje seje. Ima kdo kakšno pripombo? Če ne, potem je zapisnik sprejet. Sedaj pa je po dnevnem redu na vrsti izjava sveta in pa izjava komisije o spremenjeni mađarski ustavi na začetku dobi besedo predsedujoča sveto, ministrica Gjuri. Gospa predsedujoča, komisarka, spoštovani poslanci. Pogodba ne daje svetu